Ima še kdo postopkovni komentar? Glede poslovnika? Uh, thank you for your excellent, uh, Hvala lepa za odlično vodenje tega zasedanja, gospod uh, eh, predsedojoči. Zadnji govornik je bil nekoliko.